prehajamo na obrazložitve glasov. Najprej gospa Harkin. Thank you, madam. I'm glad... Najlepša hvala. Pozdravljam sklad za strateške naložbe. Namreč na ta način bomo lahko spodbudili naložbe in spodbudili tudi rast v Evropski uniji. Ta sklad se je začel lani novembra. Parlament pa je danes tudi opravil svoje delo, da nadaljujemo z tem postopkom in spodbudimo eh, začetek tega sklada. Pripravili smo kar nekaj dobrih sprememb, zato da bo več denarja na voljo za obzorje 2020 in inštrument za povezovanje Evrope, bolje pa bi bilo, če bi tam odzeli še manj denarja. Irska je že predstavila kar nekaj projektov eh, skozi to vozlišče za projekte. Naprimer projekt eh, za 14 centrov za zgodnjo oskrbo otrok, ki jih bo podprl v ta sklad. Nekaj izmed teh centrov se um, nahaja v različnih irskih regijah. Torej, to bo zelo pomembna naložba v zdravje naših državljanov. Hvala. Kitoksija, ja, se urava na. De. Najlepša hvala.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 Po mojem mnenju je ta predlog zelo velik uspeh, ne le za Evropski parlament, ampak tudi nasplošno. Pomembno je, da se Evropska unija odzove na trenutno situacijo. Prav zato bi se zahvalil komisiji gospoda Junkarja za to pobudo. Sredstva iz tega sklada bodo gotovo koristna ne samo za posamezne prijavitelje, ampak bo to dodana vrednost za Evropsko unijo nasploh. Vseeno pa se zastavlja še eno vprašanje in sicer, kakšna bo stopnja vključenosti zasebnega sektorja v ta sklad. Upam, da bomo kmalo slišali več informacij o tem strani gospoda Junkarja. Lep večer še naprej vsem. Najlepša hvala. Sedaj pa, kar se tiče. Eh, gospodarskega upravljanja. Gospa Harkin, izvolite. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Glasovala sem za to poročevilo, namreč eh, mislim, da bi morali uporabiti fleksibilnost v svežnju za eh, stabilnost in rast, kar se le da. Prva izjava o fleksibilnosti komisije je bila zelo dobra. Skupaj z drugimi irskimi kolegi aktivno delamo na tem, da bi uspodbudili naše državljane za to, da smo na referendumu glasovali za ta pakt. Prav zato moramo uveljavljati pravila, ki smo jih sprejeli, pa tudi fleksibilnost, ki jo omogočajo. Prav zato podpiram ta, to poročilo, vseeno pa mislim, da bi moralo, morala komisija pojasniti, koliko manevrskega prostora za fleksibilnost imamo, saj potrebujemo jasnost in predvidljivost. Hvala. Gospod Bančo, izvolite. Eruštaja Palčko. Gospod Balčo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Oktobra 2008 je gospod Sarkozy, takratni francoski predsednik, predlagal novo gospodarsko upravljanje to je, bila, v bistvu, to je bil predlog, da osta, ustanovimo nekakšno super državo nad državo. Potem pa smo temu zamenjali ime, tako da govorimo o gospodarskem upravljanju, ampak v bistvu gre za enak koncept. Države članice bodo morale odstopiti še del svoje samostojnosti na področju proračuna in gospodarskih zadev. Predlogi proračuna v državah članicah morajo upoštevati vse te zadeve, ko razpravljajo o proračunu v parlamentu. V bistvu morajo povabiti vse komisarje za evropske zadeve v svoj nacionalni parlament. Torej, oni v bistvu nadzorujejo nacionalni parlament in to, kaj se zgodi z predlogom nacionalnega proračuna. In vse to v imenu demokracije. Prav zato nisem podprl tega poročila. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Mamikins, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Danes smo glasovali tudi o poročilu kolegice eh, Beres. Vidimo, kaj se dogaja v Grčiji in kakšna je kriza v evrskem obočju. To je prezadelo tudi mojo državo od leta 2008 in 2009. Takrat je bila kriza zelo pereča, ampak tudi sedaj še krize ni konec. To, da naj bi Latvija sedaj že um, prešla to krizo, to je posledica dela naših državljanov in ne toliko Evropske unije. Takrat smo znižali pokojnine za 10 odstotkov, znižali smo tudi plače javnih uslužbencev in tako naprej. Grki pa podobnih eh, modelov morda ne morejo prevzeti. Zato potrebujemo boljši model, najti moramo kompromis, kako uskladiti vse strani. Prav zato sem podprl eh, poročilo kolegice Beres, namreč tukaj gre za kompromis. Hvala. Najlepša hvala. To bi bilo.